Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich möchte Ihnen zur Kenntnis. Nadaljujemo eh, z našo sejo. Rezultat eh, tajnega glasovanja pa je bil 16 za, 2 proti in 2 vzdržana. S tem nadaljujemo in smo pri naslednji točki dnevnega reda, Prisrčno pozdravljam eh, gospo Ivanovo, pristojno članico Evropskega računskega sodišča za posebno poročilo 5 skozi 2017. Torej, prosim, sedite na svoja mesta. Nadaljevati moramo. In če želite še naprej razpravljati, pojdite prosim iz dvorane. Hvala. Torej, posebno poročilo računskega sodišča 5 skozi 2017 o zaposlovanju mladih in o vprašanju, ali so politike EU kaj spremenile, ocene jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih. Prisrčno dobrodošli, gospa Ivanova. Takoj dobite besedo. In uh, upam, da boste kmalo dobili ukrepitev na računskem sodišču v imenu še ene ženske članice. Thank you, thank you. Najlepša hvala, gospa predsednica veliko veselje mi je vsakič, ko obiščem vaš odbor. Rada bi se zahvalila vam in tudi članom za fleksibilnost. Hvala, da ste se odločili, da boste obravnavali to posebno poročilo k malu potem, ko je bilo leto sprejeto. 4. aprila smo ga sprejeli. Čestitam tudi poročevalcu gospodu Vonu za izjemno celovit, zanimiv delovni dokument, ki ga je pripravil, zlasti glede na to, kako obsežni so podatki v tem poročilu in kako kompleksno je vse skupaj, se mi zdi, da je to izjemno dober delovni dokument. Zaposlovanje mladih ostaja eno od največjih problematičnih področji v Evropski uniji. To je za nas velik izziv. Od leta 2013 se je situacija sicer izboljšala od leta 2013 18,8 odstotna je brezposobnost mladih v starosti pod 25 let. Od leta 2013 je sicer brezposobnost mladih padla za 4,2 odstotka. Mi se želimo boriti zoper brezposobnost mladih, kajti če so mladi brezposobni, so tudi družbeno izključeni, poleg tega ima to vpliv tudi na kasnejše obdobje v življenju. Pripravili smo torej tretje poročilo o zaposlovanju mladih. Preverili smo kazalnike na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice. V zvezi s tem, koliko mladih ni vključenih v zaposlovanje oziroma koliko jih ni vključenih v proces izobraževanja. Gledali smo tudi, kaj se dogaja z trajnostjo ponud za delo. Zanimalo nas je tudi, ali se države članice ukvarjajo z dejavniki, ki negativno vplivajo na izvajanje jamstva za mlade. Potem pa smo preverjali tudi to, kako je pobuda za poslovanje mladih prispevala k doseganju ciljev v tem kontekstu. Irsko, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Portugalsko in Slovaško smo obiskali, torej sedem držav. Te smo izbrali na podlagi večjih meril, kot je naprimer stopnja brezposobnosti mladih, potem delež potreb v kontekstu celotne populacije, potem finančna sredstva, ki smo jih dodelili državi v okviru jamstva za mlade. Kakšen je naš zaključek? teh sedem držav, ki smo jih obiskali, je nedvomno naredilo napredek pri izvajanju jamstva za mlade, določene rezultate so dosegli v teh državah, ampak nobena od teh držav ni poskrbela za to, da bi vsi ti mladi imeli možnost, v, da bi v štirih mesecih izkoristili priložnost za zaposlitev oziroma za vključitev v nadaljne izobraževanje in usposabljanje. V tem poročilu najdemo obsežne kvantitativne podatke, zlasti ko gre za napredek, ki je bil dosežen v različnih fazah tega procesa jamstva mladih, predvsem ko gre za registracijo mladih, ko gre za nudenje ponudb dela in ko gre za doseganje rezultatov. Če smem, bi se dotaknila nekaterih ključnih ugotovitev iz tega poročila. Kot prvo, vsi mladi, ki smo jih skušali zajeti, niso bili zajeti od samega začetka. Število mladih ki niso bili vključeni v to schemo MIC, je sorazmerno z številom mladih, ki so uspeli pridobiti delovno mesto. 70 odstotkov tistih, ki so v letu 2014 uspeli dobiti delo ali priložnost za izobraževanje ali usposabljanje, je bilo visoko. 70 odstotkov jih je uspelo v štirih mesecih pridobiti takšno priložnost, ampak samo 48 odstotkov mladih, ki so v letu 2015 zaključili schemo zaposlovanja mladih, je po šestih mesecih še vedno bilo vključenih v zaposlovanje ali usposabljanje. Analizirali smo tudi dejavnike, ki so vplivali na te rezultate. Ugotovili smo, kateri so ključni razlogi, zakaj smo dosegli zgolj omejene rezultate. Naprimer, ni bilo na voljo ustreznih strategij z jasno postavljenimi cilji in mejniki pri vseh mladih v državah članicah. Nekatere države so ciljale zgolj na nekatere podskupine mladih, ponekod zgolj naprimer 30 odstotkov vseh mladih, ni bilo ustrezne registracije teh mladih, spremljanja mladih, ni bilo ustreznih finančnih sredstev strani držav članic za to, da bi tem mladim pomagali. Zanimalo nas je tudi, kako so se ukvarjali z integracijo teh mladih, ali je bila integracija trajnostna ali ne. Podatki, ki so na voljo s tem v zvezi, niso najbolj zanesljivi. Pomemben vidik, ki smo ga obravnavali v svojem poročilu, pa se nanaša tudi na prispevek pobude za zaposlovanje mladih k splošnemu izvajanju pobude za mlade premalo uspešni smo bili pri samem oblikovanju pobud za mlade. Finančna sredstva so pogosto zgolj nadomestila nacionalna finančna sredstva, kakovost podatkov še enkrat ni bila najbolj učinkovita. Ugotovili smo tudi, da smo pri ISF e operativnih programih premalo skoristili predhodno financiranje. Na no, vse zadnje pa smo v poročilu zapisali, da smo pri ukrepih, ki smo jih podpirali iz pobude za zaposlovanje mladih, dosegli podoptimalne rezultate. Ugotovili pa smo, da so posamezniki, ki so imeli največjo korist od ukrepov sofinanciranja, tisti, ki jih je bilo najlažje doseči ne pa tisti, ki najbolj potrebujejo pomoč. Kakšen je naš zaključek? Prvotne pričakovanja jamstva za mladih niso bila izpolnjena. Določene rezultate smo sicer dosegli, doseženi so bili rezultati v državah članicah zlasti pri sistemu za spremljanje, pri razvoju dobrih praks, dobrih ponudb, pri ocenjevanju veščin, pri ocenjevanju neujemanja veščin in potreb na trgu. Rada bi povedala tudi, da smo pripravili cel niz priporočil, sedem konkretno, naslovili smo jih na države članice in na Evropsko komisijo. Najbolj pomembna priporočila bi rada danes izpostavila in sicer upravljanje pričakovanj. Opredeliti moramo realistične, dosegljive cilje. Vzpostaviti moramo celovit pregled nad stroški jamstva za mlade. Scheme moramo prilagoditi razpoložljivim finančnim sredstev. Toliko na kratko o tem poročilu. Seveda se vsi zavedate, da bomo 10. maja organizirali konferenco na visoki ravni, kjer bomo razpravljali o teh vprašanjih. Razprava se bo zagotovo še nadaljevala tudi v prihodnje, zdaj pa z veseljem prisluhnem vašim pripombam in vprašanjem. Hvala za pozornost. Hvala lepa za to predstavitev. Verjetno ste ugotovili, da je gospa, predsednica gospa Gresle zapustila dvorano za nekaj minut, tako da bom sam predsedoval, dokler se ona ne vrne, bom tudi predstavil svoj delovni dokument, ne bom pa skuhal kave v tem trenutku. No. Naj začnem s tem delovnim dokumentom, ki sem ga pripravil. Najprej hvala lepa za vašo poročilo, tako kot vedno. Hvala lepa, da boste organizirali konferenco 10. maja Tudi sam bom sodeloval na njej in že samo dejstvo, da organizirate konferenco, kaže na to, da ste predani temu vprašanju, kaže tudi na to, da je brezposelnost mladih še vedno zelo aktualna tema. Naj začnem z predstavitvijo dokumenta. Najprej par splošnih pripomp, potem se bom lotil priporočil. Podal bom svoje izhodišče. Namreč moje izhodišče je vedno bilo, da v celoti podpiram schemo jamstva za mlade in tudi sam mehanizem za financiranje te scheme. Zdi se mi, da je brezposobnost mladih še vedno eden od največjih škandalov v današnjem obdobju. Če si pogledate številke z nekaterih držav članic, so te številke res sramotne tudi vse poprek v Evropski uniji je brezposelnost mladih še vedno nekje nad 18 odstotkov, v številnih državah članicah je brezposelnost še veliko višja. Zdi se mi pravično izpostaviti tudi to, da je bila sprejeta politična odločitev, da se oblikuje schema za zaposlovanje mladih oziroma tudi schema jamstva za mlade. Številne države v tistem trenutku še niso imele pripravljene ustrezne infrastrukture, zato da bi lahko to schemo jamstva za mlade tudi ustrezno prevzele. To je razlog, zakaj je bil začetek nekoliko bolj upočasnjen. Od takrat so se stvari premaknile naprej. Priznati moramo, da so obstajali veljavni razlogi, zakaj je bil začetek bolj počasen. Podatki iz vašega poročila so podatki iz leta 2014-2015, ko se je ta schema jamstva za mlade in zaposlovanja za mlade šele začela dobro izvajati. Zagotovo ste tudi sami v poročilu izpostavili težave, s katerimi so se soočale države članice. Schema jamstva za mlade je pomagala na milijone mladi in povsod po Evropski uniji. Mislim, da tega nikoli ne smemo pozabiti, to bi morali vedno izpostavljati. To schemo smo uporabili tudi za nudine pomoči mladim. Kadarkoli mladim ponujamo priložnosti, morajo te priložnosti biti kakovostne. Ne moremo mladim ponuditi pač čist vse zgolj zato, da jih izbrišemo iz registra brezposelnih oseb. Če gre za schemo zaposlovanja ali schemo usposabljanja, morajo biti vse priložnosti v teh schemah visoko kakovostne, da bodo lahko mladi imeli dejansko koristi od tega tudi v prihodnje. Videli ste torej poročilo, ki ga je pripravilo računsko sodišče, videli ste priporočila, ki jih je podalo, slišali smo tudi odziv strani komisije. Komisija sicer ni v celoti zadovoljna z vsemi priporočili, jih pa veliko sprejema. Zagotovo bo komisija določene dele tega poročila postavila pod vprašaj, če ne prej, kasneje v postopku. Kar zadeva moj dokument in moja priporočila, danes dopovdne se jih ne bomo preveč podrobno lotevali. Bi pa rad izpostavil, da se sicer brezposobnost mladih manjša in zmanjšuje, vseeno pa je še vedno na precej visoki ravni. Nekje 18 odstotkov mladih v Evropi je še vedno brez eh, službe oziroma brez možnosti za usposabljanje. Mislim, da bi morala biti ta schema še naprej prednostna v prihodnje. Najti moramo sredstva za financiranje, te scheme jamstva za mlade, bodi si preko scheme za zaposlovanje mladih ali pa preko drugih možnosti. Še vedno obstajajo določene zadeve, ki jih bomo morali razrešiti. Vi ste v svojem poročilu in tudi v tem ustnem prispevku danes izpostavili, da nobena od držav članic, ki ste jih obiskali, ni uspela mladim ponuditi ustrezne priložnosti v štirih mesecih po tem, ko so mlade vključili v schemo. Zdi se mi, da bi države morale to stanje izboljšati, če želimo nasplošno doseči napredek v okviru te scheme. Že v vodoma sem povedal, kako pomembno je, da zagotovimo kakovostno ponudbo, kakovostne priložnosti. Všeč mi je, da ste v svojem poročilu omenili tudi izziv, s katerim se soočamo, predvsem gre za neujemanje veščin in potreb na trgu, vendar potrebujemo ustrezne podatke z trga dela, da bomo lahko mlade ustrezno usposabljali, da jim bomo zagotovili veščine, ki jim bodo pomagale, da najdejo delovno mesto. V preteklosti smo bili priča temu, da smo mlade vključili v schemo usposabljanja zgolj zato, da smo jih črtali iz registra brezposelnih, potem pa na podlagi tega usposabljanja mladi niso uspeli ustrez, pridobiti ustreznih veščin, s katerimi bi se lahko kasneje vključili na trg dela. Gospa predsednica, še par vprašanj bi imel za komisijo, čisto za konec. Komisija, zanima me, v kolikšni meri verjamete v to, da bo. Schema jamstva za mlade utrpela škodo zaradi premajhnih finančnih sredstev. Namenili smo jih 6,4 milijarde evrov. Se vam zdi to dovolj ali mislite, da bi morali schemi dati več sredstev na bolje, da bodo mladi lahko izkoristili to jamstvo za mlade? Ali komisija lahko pove tudi kaj več o tem, kakšen napredek je bil dosežen, odkar je bilo objavljeno poročilo računskega sodišča? Hvala. Ja. Najlepša hvala. Naslednji na seznamu pa je kolega Vali. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi članici računskega sodišča, gospe Ivanovi, za to zanimivo, izjemno zanimivo poročilo. Hvala tudi za vse delo, ki ste ga pravili pri jamstvu za mlade. Tudi v Italiji ste bili na obisku, tudi odbor KONT je opravil obisk Sicilije in Kalabrije, kolegica Dlabajova je vodila ta obisk. Kar zadeva izvajanje te scheme v Italiji, prebral sem ta vaša poročila in tudi vaša priporočila. Zdi se mi, da ste odlično opravili analizo stanja, tako da se strinjam tudi s temi priporočili, ki jih je podalo računsko sodišče, čeprav so ta priporočila nekoliko bolj tehnične narave. Govorili ste predvsem o načinih registracije neaktivnih oseb. Namreč državljani morajo biti vključeni v to schemo jamstva za mlade. Sam program jamstva za mlade ni popolna katastrofa. Je pa res, da smo v nekaterih državah bili precej neuspešni z izvajanjem te scheme, predvsem zato, ker v državah članicah, tudi v Italiji, enostavno politični voditelji niso bili sposobni vzpostaviti ustrezne infrastrukture, preko katere bi se lahko ta sredstva Evropske unije uporabljala. Veliko bolj skrbni bi morali biti pri vzpostavljanju teh struktur, da bomo lahko razumeli, kakšne so potrebe mladih, potem bomo tudi lažje uporabljali ta sredstva, zagotoviti moramo tudi ustrezne mehanizme za plačevanje mladim. Mislim, da bi morali državljane predvsem prepričati v to, da program deluje. V Italiji smo naleteli na težavo, ki je povezana predvsem z informacijskimi sistemi. Informacijski sistemi so naprimer plačali določena sredstva mladim, ki so bili vključeni v program, ampak ta sredstva so mladi dobili šele par mesecev potem, ko se je program jamstva za mlade iztekel, ko so že opravili kakršna koli pripravništva ali vajeništva. Potem pa ti mladi žal niso uspeli dobiti dela in to je problem, ki je vezan tako na vajeništvo kot na pripravništvo. Vse skupaj je tudi povezano z težavami gospodarskega upravljanja, slabo konjunkturo instrument jamstva za mlade ne more doprinesti čudežev, lahko sicer vzpostavi ustrezen informacijski sistem, lahko pomaga državam članicam, da uporabijo tudi ta model, s katerim lahko pomagajo brezposelnim mladim, da te brezposelne ustrezno registrirajo in potem dajo priložnosti, da se vključijo na trg dela vendar bi morali poskrbeti tudi za to, da bodo podjetja zmožna vse te mlade kasneje vključiti v trg dela. To pa pomeni, da moramo sprejeti politiko, ki nam bo omogočila, da instrumente ustrezno uporabljamo. Pričemer moramo razmišljati tudi o povsem gospodarski logiki v smislu, da bi morali zagotoviti spodbude v javnem sektorju sektorju, da bi morali zagotoviti tudi ustrezen nadzor. Namreč v nekaterih sektorjih bo treba zagotoviti dodaten nadzor, če želimo, da bi v teh istih sektorjih kasneje zagotovili trajnostna delovna mesta. Sicer se bomo znašli v položaju, ko bo naprimer informacijski sistem zahvaljujoč jamstvu za mlade odlično deloval. Če pa ne bomo spodbudili povpraševanja v nekaterih bolj depresivnih območjih v Evropski uniji, ne bomo dosegli veliko, niti ne bomo uspeli zagotoviti prave zaposlenosti. Seveda pa moramo upoštevati tudi pogodbe, pravne predpise, istočasno podpraviti vse ovire, ki še vladajo na področju izvajanja. Tako da bi morali z političnega vidika storiti veliko več. Priporočila sama po sebi so dobra, sicer so bolj tehnične narave, jih moramo nedvomno upoštevati, tudi vlade, ki izvajajo program, jih bodo morali, morali upoštevati. Predvsem pa je pomembno, da zagotovimo dobro delojoč informacijski sistem. V svetu bo verjetno bitka še veliko hujša, zlasti, ko bo šlo za zagotavljanje naložb v posameznih regijah, v posameznih sektorjih. Tako da bodo lahko naprimer posamezna podjetja, kjer so mladi opravljali vajeništvo ali pripravništva, lahko v teh podjetjih tudi dobila delovno mesto. Skratka, pomembno je, da pomagamo tem podjetjem, kjer se upravljajo vajništvo in pripravništva, da obdržijo vse te mlade in jih zaposlijo. Da ne bodo potem mladi zapuščali bodi si tega ozemlja oziroma ostali brez delovnega mesta. Me pa zanima, če se vam zdi smiselno in upravičeno povečati izdatke za ta program, še posebej v primerih, ko uh, države članice spoštujajo priporočila računskega sodišča. Kako bo potem s prilagajanjem upravnih postopkov? Zanima me, ali se računsko sodišče strinja s tem, da bi morali ta sredstva povečati, če bodo torej izpolnjeni vsi pogoji. Kolegica Dlabajova, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, Spoštovana gospa poročevalka, gospa Ivanova, najprej hvala za to odlično pripravljeno poročilo in tudi hvala za vso pozornost, ki ste jo namenili tematiki zaposlovanja mladih v Evropski uniji. Svoje delo ste odlično opravili in čudovito je bilo delati z vami na misiji v Italiji, eh, ker je bilo zelo dobro, da ste se znali vključiti v okolje in se prilagoditi delu na terenu. No, dejstvo je, da nas brezposelnost mladih vedno bolj skrbi in mm, sicer ne morem jamrati v imenu Češke, ker ima Češka v regiji trenutno najboljšo stopnjo zaposlenosti, ampak v drugih državah me je to res prizadelo, morda se bo Marko tudi uh, spomnil primera 22-letnika, ki se je v Italiji ubil, torej storil je samomor in za seboj pustil pismo, ki je bilo javno objavljeno in je nekaj eh, obsodba obstajajočega sistema in po drugi plati tudi obsodba vseh nas. Eh, to me je globoko ganilo, namreč brezposelnost mladih je tako visoka v številnih državah, da se moramo o tem resno zamisliti, uporabiti te instrumente in po možnosti dejansko spremeniti situacijo v prihodnje, ker eh, je brezposelnost eh, današnjih mladih dolgosežna zadeva, ki bo imela trajne posledice v prihodnosti in bistveno vpliva tudi na ulogo mladih v družbi in v Evropi nasploh. Res moramo to resno vzeti. Torej, še enkrat hvala poročevalki, hvala vam, da ste. Uh, zelo dobro vključili tudi vse zbrane eh, podatke. Eh, v celoti se strinjam z vašimi priporočili, eh, ki so sicer bolj tehnične narave, morda bi sama dodala še nekaj več političnih priporočil. Ne gre samo za to, da se učimo na napakah, temveč da se. Uh, zavedamo, da nekatere napake vidimo tudi več kot dvakrat zapored in bi se tega že lahko nekaj naučili. Jasno pa je, da najbolj koristen način sodelovanja v delitvi dobrih praks, toliko slišimo in govorimo o najboljših praksah v tem parlamentu, To omenimo v skoraj vsakem poročilu, vendar realno gledano tega sploh ne uporabljamo ali pa premalo. Če vidimo, da nekaj v določeni državi zelo dobro deluje, zakaj ne bi morda delovalo tudi v drugi državi ali v regiji? Res eh, si je treba posedovati, izmenjevati te dobre prakse, ker imamo vsi pravzaprav sorodne cilje in veseli me, da ste tukaj v poročilu izpostavili izmerljive cilje sama v eh, domovini najbrž ne bi imela enakih sogovornikov iz drugih eh, političnih strank, če bi nekdo kot liberal, ki reče good quality offer, eh, kakovostna porudba, je to zame nekaj zelo osebnega, Eh, in je prav gotovo zelo različno za vsakogar, ki prihaja od drugod, živi v drugačnih pogojih in podobno. Tako da ta izraz me res zelo moti, ravno zato, ker je neizmerljiv in če o tem govorimo v kontekstu uh, proračunskega nadzora, potem je to videti še huje. Morda je to vprašanje za komisijo, kaj lahko storimo, da bi imeli to izmerljivo kakovost zaposlovanja in da bi izmerili vse tiste cilje, ki so izmerljivi. No in še zadnja zadeva. Hvala, ker ste omenili to neskladje med kvalifikacijami in delovnimi mesti, ki so na voljo. To je res pomembna eh, tematika in 10. maja se bomo o tem najbrž bolj poglobljeno pogovarjali na konferenci, ki ste jo že omenili. In res je ta razkorak med kvalifikacijami in potrebami in eh, zaposlitvami, ki so na voljo, vedno bolj zaskrbljujoče. In tudi karkoli danes storimo, bomo rezultate imeli šele čez deset let. To ne bo vse vidno kar tako jutri. Torej, hvala še enkrat za statistične podatke, vse grafične prikaze in uh, rada bi vas samo še izpodbudila, da delate še več uh, na tem področju in ravno ti uh, odhodi na teren, misije so zelo koristi, da vidimo, kako se posamezne države članice spopadajo s temi težavami lokalno in tudi komisija bi se morala teh zadev zavedati. To je torej še eno priporočilo, ki sem ga imela. Še enkrat ne zaključim zahvalo. Kolegica Jala Sender. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rada čestitala kolegi Vonu za to, da se je lotil te tematike, ki je še posebej občutljiva za nas in tudi za parlament. Gre torej za sklad za jamstvo za mlade. Ta sklad je bil oblikovan za to, da da bi se borili proti tako visoki stopni brezposelnosti mladih, ne zgolj v državah na jugu, temveč poprečno gledano. Ogromno mladih v starosti pod 30 let je brezposelnosti, tako na jugu kot na severu Evrope. Je pa res, da obstaja med mladimi brezposelnimi in ostalimi brezposelnimi še vedno izjemno velika razlika v stopni brezposelnosti, ne glede na to, v kateri državi gledamo številke, tudi v Nemčiji. Brezposelnih mladih je še vedno veliko več v primerjavi z drugimi brezposelnimi. Zato bi rada kar podprla predloge in tudi vizijo gospoda Vona. Namreč ponovno se pojavlja vprašanje merodajnosti. Tudi ko smo se pogovarjali s kandidatko za računsko sodišče, smo to izpostavili. Namreč ta poročila se pripravijo oziroma se objavijo v določenem trenutku. In kot se je večkrat že izkazalo, ta poročila ne odražajo dejanskega stanja, ne odražajo na natančen način tega, kako se uporabljajo sredstva sklada in tako naprej. Očitno se ta poročila pripravljajo v trenutku dobre konjunkture. Zato se mi zdi, da bi se morali bolj resno lotiti tega hudega, zelo razširjenega problema brezposelnosti mladih. Očitno nismo zagotovili dovolj sredstev, za to jamstvo. Morda bomo morali sredstva res oduzeti od kakšnega drugega programa ali česa drugega. Večkrat izpostavljam naprimer tudi program Marko Polo, namreč pogosto se zgodi, da enostavno ne namenimo dovolj finančnih sredstev za to, da bi lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Mislim, da smo se tudi v našem odboru veliko že pogovarjali o mladih, enako bi morala storiti tudi komisija. Zanima me, ali boste na evropski ravni predstavili naprimer tudi primere dobre prakse iz posamezne države in potem te dobre prakse uporabili na evropski ravni. Tudi ko je šlo za jamstvo za mlade, smo govorili o tem, da bi morali ta dualni nemški sistem, ki dobro deluje, uporabiti tudi na evropski ravni, da bodo naprimer v podjetjih lahko mladi opravljali tudi svoje usposabljanje ali pa primarnišo ali pripravnišo ali karkoli drugega in potem bi naprimer v teh podjetjih lahko mladi dobili tudi delovno mesto. Nemški sistem je dober zato, ker podjetniki oziroma delodajalci prevzamejo odgovornost za vse te mlade. Na jugu Španije, pa tudi na jugu Evrope, delodajalcem namreč te stvari enostavno niso jasne. Mislim, da bi morali mladim dati dodatno priložnost. Sicer smo v Španiji vzpostavili dober sistem zlasti za tiste mlade, ki so opustili šolanje. Pripravili smo dober projekt, dobro je deloval v Španiji. Zdi se mi tudi, da bi morali opraviti analizo. To analizo bi morala praviti komisija, predvsem zato, da bi lahko izpostavila posamezne projekte in programe, ki so dobro delovali v eni državi in te projekte in programe predstavili tudi drugam. Da ne bomo potem preveč presenečeni, če se naprimer kje kakšen program ne bo dobro izvajal ali prejel, se mi zdi, da bi morali predhodno praviti tudi ustrezno analizo v tej državi. Mislim, da bi morali s pomočjo sredstev ki jih imamo na voljo, morali vzpostaviti dobra delovna mesta. Imamo obzorje 2020, imamo jamstvo za mlade, imamo socialne sklade. Res je, da je pri vseh teh skladih malo preveč inercije, da nismo dovolj dinamični. Mislim pa, da smo v našem odboru sposobni doseči veliko že s tem, kar imamo na voljo. Hvala lepa gospodu Vonu za vse te komentarje. Mislim, da so bili na mestu tako računsko sodišče kot tudi komisija bi moralo upoštevati vse vaše predloge. Hvala. Kolega Celer, prosim. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, najprej bi rad upravičil Petra Sarvamo, koordinatorja uh, za naše skupine in pa uh, eh, pripravljalce tega poročila. Uh, Eh, podal je svoje mnenje in eh, sedaj ga bom predstavil v njegovem imenu. Njegovo besedilo uh, mi je uh, poslal v angleščini, zato ga sedaj ne bom prevajal v uh, nemščino, ampak uh, ga bom podal v svoji šolski angleščini. Hvala Evropskemu računskemu sodišču za odlično pravno delo na tem posebnem poročilu. Sodišče si je to ogledalo in podalo tudi nekaj priporočil za ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti. Prav tako čestitamo poročevalki, lahko rečemo, da se v celoti strinjamo z njenimi eh, predlogi. Eh, uporaba te pobude, eh, garancije za mlade, jamstva za mlade, za izboljšanje situacije je vsekako nekaj pomembnega, vendar iz predlaganih programov je težko veliko pričakovati, če imamo na voljo omejena sredstva. Struktura programa jamstva za mlade je pač taka, da je onemogočila zaradi svojih omejitev časovnih in drugačnih dejansko učinkovito delovanje, zato je treba na tem v prihodnje delati in te zadeve preoblikovati. Kljub temu pa je bilo kar nekaj zgodb o uspehu. Nekateri posamezniki, mladi, bodo v nadaljnih letih še želi plodove teh uspehov. Medtem ko bodo drugi mladi evropejci eh, še vedno doživljali to nesrečo usodo, da iz otroštva v odraslo dobo praktično stopijo brez kakršnih koli delovnih izkušenj in to pomeni, da bo njihova prihodnost zelo negotova tudi v prihodnje in tudi ni pričakovati, da bi lahko upali na eh, delovno in uspešno materialno življenje, kaj še je to, da bi se lahko trajnostno sami preživljali. E, še zlasti pa je pomembno poglavje problematike mladih, ki so dislocirani v Evropi. Komisija bi morala še nadalje delati na pobudi jamstva za mlade in poskrbeti za njeno realizacijo v praksi, ne zgolj s političnim delom, temveč tudi s konkretnimi ukrepi. Evropska unija mora poskrbeti za to, da bo jamstvo za mlade dejansko pomenilo lestvico razvoja v naši evropski družbi. Kolega Dobakov, izvolite. Da, hvala, predsednica. Eh, najprej bi rad res iskreno čestital poročevalki za še eno odlično poročilo, še zlasti o tej temi, ki mi je zelo blizu, eh, s katero se tudi sam ukvarjam. Lahko podprem eh, Martino v tem, kar je povedala o dobri kakovosti dela, ki je bilo sicer opravljeno, ampak res je, da isti izrazi včasih različnim ljudem pomenijo popolnoma drugačne stvari. Razen besed bi morali uporabiti dejansko konkretne individualne pristope za posamezne probleme, tako da je res težko pomagati mladim v iskanju dejanske zaposlitve na podlagi golih besed. Mislim, da si moramo vsi prizadevati za to, da bi se zvečala zvišala proračunska sredstva za to pobudo in 1,2 eh, milijarde bi lahko zagotovili pravzaprav iz MMF-a in eh, sam bi rad povdaril zgolj to, da ni dovolj, da samo zastavljamo neke zahtevke evropskemu proračunu, ampak prepričan sem, da je najboljši način, za zaposlovanje mladih, v tem, da zagotovimo gospodarsko rast. Ker samo subvencioniranje sicer morda deluje v kratkoročni perspektivi in v določenih primerjih, vendar sem poleg tega prepričan, da bi morali eh, še zlasti poskrbeti za čim boljše usposabljanje in izobraževanje posameznikov. To ni zgolj v interesu držav članic, temveč tudi eh, unije. Nahajamo se v nezavidljivi situaciji. Namreč imamo tako visoko stopno brezposelnosti, ki je zgodovinsko še nikoli nismo doživeli v številnih državah članicah. Po drugi strani pa si delodajalci prizadevajo najti ustrezen, visoko izobražen, visoko kvalificiran kader za delovna mesta, ki so na voljo. Torej, treba na ta način poskrbeti za mlade, ki bi radi poskrbeli za svojo prihodnost. Poslovni model, ki ga pozna Nemčija, je lahko za zgled. Sicer Nemčija se trenutno sooča uh, z najvišjimi uh, težavami glede zaposlovanja, čeprav ima po drugi strani primerjavi z drugimi državami članicami še vedno najvišjo stopno zaposlovanja mladih. To, to bi lahko vzeli za zgled. E, ustrezno izobraževanje, kadrovsko usmerjanje pa je pristop, ki bi ga lahko širše uporabili tudi drugod po Evropski uniji. Razumem sicer, da v številnih državah članica prihaja do velikih razlik, tudi zaradi različne zgodovine in tradicije in zato ne moremo uporabiti enega univerzalnega modela za vse, ampak v vsakem primeru nikomor ne bo škodilo, če se poskrbi za večjo in boljšo usposobljenost mladih. Tako da veliko ljudi pravi, da si prizadeva, da bi bili stalni eh, poročevalci o tej tematiki in sam moram reči, da sem resen podpornik vseh mladih, ki si prizadevajo vzeti v roke svojo prihodnost in zato moramo priskrbeti za dostna sredstva za praktično uporabo te pobude, to je ključnega pomena in zato to še enkrat poudarjam in se iskreno zahvaljujem poročevalki. Hvala. Eh, Naslednji na seznamu, kolega Šal. Eh, da, hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi rad čestital eh, gospe Ivanovi eh, za kakovostno poročilo in tudi sodišču bi se rad zahvalil. V bistvu imam samo obžalovanje, da pri tako pomembni zadevi uh, govorimo v tako nejasnih verilih in uh, na očito neustreznih forumih. Uh, in kolega Flenegan je uporabil v svojem izvajanju uh, Eh, enako strasten pristop in tudi izraze, ki jih je istočasno očital v svojem izvajanju. Ampak dejstvo je, da ga lahko razumemo, ker je veliko mladih brezposelnih na Irskem, ki jih zelo uh, motijo določeni politični dogodki in ki se uh, resnično uh, Eh, zanimajo za to, kaj počnejo njihovi poslanci v Evropskem parlamentu in od njih pričakujejo, da strastno zagovarjajo njihova mnenja. Torej, 20 odstotkov mladih Ircev je trenutno brezposelnih. Hvala. S tem smo zaključili s prispevki, sedaj pa eh, dobi eh, besedo komisija. Hvala lepa, gospa predsedujoča.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 In dejstvo je tudi, da potrebujemo res več denarja za celovito izvajanje te pobude in eh, zato je komisija vedno povdarjala, da je treba ta sejza dopolniti tudi z nacionalnimi namenskimi sredstvi. Pa še ena stvar. Jamstvo za mlade ni zgolj zadeva, ki govori o številkah, gre za strukturne spremembe, gre za to, da se mlade s šolo pripravi na življenje, treba je tudi reorganizirati, posodobiti šolske izobraževalne sisteme, tudi način delovanja javnih služb za zaposlovanje v smeri eh, tega, da se osredotočijo na mlade ljudi. No in potem, če res odzovem na vprašanja poročevalke o tem, kakšne so izboljšanja v času po eh, poročilu, eh, pobuda za mlade je pač eh, samo eno področje delovanja in eh, ko zbiramo te podatke, se zavedamo, da še nimamo vseh zbranih podatkov, šele potem bomo imeli boljši pregled tudi nad tem, kako so delovali strukturne reforme, eh, potem moramo pogledati, kaj vse se je zgodilo na Hrvaškem, potem razvoj vse, vse na enem mestu, one stop shops na Finskem in tudi napredek razvoj dogodkov v Franciji dejansko menim, da je kakovost ponudbe nekaj zelo pomembnega. Mi spremljamo to tudi preko evropskega semestra in imamo še en način spremljanja in to so kazalniki, ki jih imamo na voljo v okvirnem sistemu kazalnikov. Uh, eh, upazujemo namreč, kaj se zgodi uh, z nekdaj brezposelnim mladim, ki je prejel ponudbo v roku 6, 12 in 18 eh, mesecev, da vidimo, kakšen je dejanski učinek. Za nas je kakovostna ponudba tista, ki mladega človeka trajno vključi v trg dela. In eh, o tem smo se pogovarjali tudi z ministri za delo in za poslovanje, ki so nam tudi uh, Eh, dejali, da si želijo, da bi nadaljevali z delom na izboljšanju standardov kakovosti dela na tem področju. Preden zaključim, bi rad povedal še nekaj o tem, kar smo slišali v zvezi z odgovornostjo eh, izvajanja pobude za zaposlovanje. Eh, ne le države članice, tudi komisija si bo še nadalje prizadevala za to, tudi s podporo državam članicam, s pomočjo tehnične eh, pomoči, eh, nadgradnje obstoječih zmogljivosti in iskanja novih pristopov. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa še kolegica Ivanova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti vsem poslankam in poslancem za te eh, komentarje, ki jih zelo cenim. Tudi hvala za vaša stališča. Nekateri so izpostavili določena vprašanja, na katera bom poskušala najti odgovor, ampak naj začnem s tistim, kar je nekako za nas eh, najpomembnejše pri tej novosti, ki jo še zmeraj pomeni jamstvo za mlade. Gre namreč za to, kakšna so bila eh, naša pričakovanja. Zakaj smo rekli, da nismo dosegli uvodnih pričakovanj? Namen je bil sistematično doseči vse mlade ljudi, ki se soočajo z brezposelnostjo. In pravzaprav smo ugotovili, da se je porabilo veliko preveč časa za to, najmanj štiri mesece, še zlasti pri tistih, ki so bili iz odmaknjenih območja ali tudi sicer niso bili v stiku s temi možnostmi ponudbe. Lahko samo uh, ponovim tisto, kar piše v Beli knjigi o prihodnosti Evrope. Prihaja do neskladja med pričakovanji in zmogljivostjo Evropske unije, da jih uresniči. To je pravzaprav samo ilustracija izjave, ki jo je podala komisija sama. In to nikakor ne pomeni, da si mi želimo biti preveč kritični in da pričakujemo preveč. Mislim, da si vsi želimo, da bi jamstvo za mlade bilo uspešnica, vendar z opazovanjem celotnega procesa ugotavljamo, eh, da je treba še nadalje podarjati potrebo po skupnem delu komisije in držav članic, potem, da se vzajemno pomagajo da izboljšajo svoje zmogljivosti. Zelo pomembno vprašanje pa smo slišali tudi v zvezi z veri sredstvi, ki so na razpolago. To je bilo tveganje, s katerim se je soočalo tudi prvo poročilo o jamstvu za mlade. Namreč eh, ustreznost financiranja je bilo rečeno vprašljiva. Morda, če le povem nekaj o številkah, eh, na podlagi neodvisnih ocen, neodvisnih organizacij, ne strani računskega sodišča, naprimer ILO, Svetovna organizacija za delo, meni, da je letni strošek eh, za izvajanje pobude za mlade, jamstva za mlade 45,5 milijard na leto. Po drugih ocenah pa je ta, pa je ta pričakovani znesek kar 54,5 milijarde. Torej vidimo, da prihaja do močnega neskladja med pričakovanim in doseženim. In ob obisku sedmih držav članic smo ugotovili, da je bilo sicer izvedenih veliko ukrepov, ki bi se lahko izvali in financirali iz eh, namenskega sklada, ampak naš namen je bil poskrbeti za vse potrebe, veliko večji obseg brezposelnih mladih v roku štirih mesecev na začetku. To je bila torej splošna ugotovitev. Nismo govorili o tem, da bi se sredstva za posamičen ukrep morala zvišati za toliko in toliko ampak treba se je lotiti zadev konkretno in prilagoditi ukrepe in delovanje konkretni populaciji in potem zagotoviti ustrezna sredstva za financiranje tega. Potem smo imeli še vprašanje gospe Ajela o časovni umestitvi eh, poročil in počasnosti njihovega izdelovanja. V celoti se strinjam z vami, draga gospa morali bi biti sposobni delovati hitreje. Vsako posebno poročilo, na katerem delamo, nam sicer vzame veliko časa, čeprav si prizadevamo, da bi ga zaključili v najkrajšem možnem času. Pri prvem poročilu smo porabili sicer deset mesecev, tokrat pa še celo nekoliko več časa, ker smo konkretno obiskali sedem držav članic in to tudi vzame nekaj dodatnega časa. Nekdo je kritiziral, da so podatki nekoliko zastareli. Ampak dejstvo je, da vsako poročilo pomeni post factum analizo. In uh, pri prvem poročilu smo morali pogledati samo strukturo. In eh, šele zdaj smo lahko ugotavljali, kaj iz tega nastalo v praksi, kaj se je materializiralo. In eh, zato smo imeli tudi na voljo omejen eh, nabor podatkov. To so torej ta glavna vprašanja glede časovnih omejitev in financiranja, ampak dovolite mi še nekaj besed. Eh, gospa predsednica, ker bi se rada zahvalila komisiji za res zelo konstruktiven pristop. Eh, prav vsi od generalnih direktorjev naprej so eh, sodelovali po najboljših močeh in to ni bil lahek zalogaj. Veliko smo imeli dela tudi s pravno podlago. Eh, potem je bilo tu tudi vprašanje sklepanja kakovostnih sporazumov, ampak vsi so izrazili eh, pripravljenost sodelovati z nami, torej hvala komisiji za konstruktiven pristop, želimo vam veliko uspeha v prihodnje, isto pa velja tudi za države članice. Najlepša hvala, torej bo vendarle zavladal veliko nočni mir sedaj pa še eh, poročevalec v zaključek. Uh, uh, Hvala lepa, nekaj zaključnih pripomb. Mislim, da se lahko najbrž vsi strinjamo s tem, da je jamstvo za mlade bilo koristna pobuda, eh, ker se zavedamo, da je to pereča problematika za vso Evropsko unijo. Res pa je tudi, da je lahko to vrsta pobuda lahko le del rešitve tudi države članice imajo svojo odgovornost, eh, da vzpostavijo ustrezne, dostopne strukture in eh, da spremljajo pozorno razvoj situacije. Najpomembneje pa je, da se morajo zavezati k učinkovitejšemu reševanju problematike brezposelnosti mladih. To je naša prednost. Na Eh, naloga in storiti moramo vse, kar je v naših močeh, da se tega lotimo in razrešimo ta problem. Tudi zasebni sektor ima nekaj odgovornosti za prihodnje reševanje tega. Eh, prav gotovo si nihče ne želi, da bi eh, mladim brezposelnim ponujali delo, ko je edino, kar morajo početi, naprimer, da pripravijo in prinesejo čaj ali kavo v pisarni. To, temu ne rečem kakovostna ponudba. Je pa res, da eh, je treba mladim ponuditi stimulativno zaposlitev, kakovostno delovno mesto, kjer se bodo vklopili v kolektiv in se naučili nekaj novega ob uporabi pridobljenih znanj in zato dovolite naj zaključim z besedami, da če že ugotavljamo, da smo začeli prepočasi, eh, se moramo vprašati tudi, zakaj nismo bili dovolj kakovostni in učinkoviti, ampak pri tem ne gre pozabiti, da je bil določen napredek le dosežen in zato potrebujemo taka poročila, ki so zelo koristna za nas, ker nas upozarjajo na težave, na napake v preteklosti, iz tega pa se lahko vsi naučimo nekaj koristnega za prihodnost. In mislim, da nas čaka še veliko dela, ker smo daleč od rešitve problema brezposelnosti mladih. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca eh, te točke, kar pa zadeva naslednje kočke, točke. Naj povem, da nam ne bo uspelo obravnavati točk 10 in 11. Eh, drugače smo eh, prvotno to načrtovali, torej bomo najbrž zaključili z točko dnevnega reda številka 9, gre za nove sporazume med Svetovno banko in pa Evropsko unijo in o njihovem učinku na proračun Evropske unije. S to točko bi radi nadaljevali, kaj ti podpredsednica, ki je med tem odšla na Svetovno banko, eh, je sama izpogajala ta sporazum. Gre za dve eh, odločitve komisije eh, iz 12. aprila 2016. 221 uh, nič in 225 uh, nič. Uh, ti dve odločitvi boste prijeli. Uh, In na kratko bi rada predstavila, zakaj pravzaprav gre in zakaj se s tem ukvarjamo. Na vsak način menimo, da bi bilo koristno, da se ukvarjamo z temi novimi sporazumi, Iz leta 2014 imamo finančni sporazum za Svetovno banko in leta 2016 je bil ta finančni sporazum spremenjen z obima odločitvama Evropske komisije. Eh, v glavnem se spremembe nanašajo na eh, skrbniške sklade, eh, ki jih Svetovna banka upravlja v imenu Evropske unije in sicer naj bi Svetovna banka plačevala nižje pristojbine. Prijeli ste vse dokumente, ki jih imam tudi sama in uh, rada bi vas opozorila naprej na to, uh, da na prvih 50 milijonov ameriških dolarjev uh, velja 4 odstotna pristojbina, na dodatnih 500 milijonov uh, 3 odstotna in potem 2 odstotna pristojbina. Torej, gre za uh, upadajočo lestvico, uh, prej pa smo imeli pošaljno stopnjo 5,5 odstotka. To velja za vse skrbniške sklade, uh, ki jih prijemniki upravljajo sami, potem pa uh, je tukaj še dodatno. Uh, dodatna specifikacija in sicer gre za eh, sklad, s katerim upravlja Svetovna banka sama in sicer mm, gre tukaj za, zanimiv, eh, za zanimivo dopolnilo, namreč da naj bi 17 eh, odstotkov stroškov za zaposlene svetovna banka eh, prejela kot pavšalno eh, vso to in to se mi zdi eh, precej visok znesek. Zapisano je, da naj bi šlo zgolj za zaposlene, ki se ukvarjajo neposredno z projektom. Torej, moje vprašanje je, ali je temu res tako. Potem Eh, pa naj bi se dvignile stopne iz 5,47 eh, na 5,48 odstotka. In eh, predvsej sem se mučila z temi dokumenti, kajti skušala sem jih razumeti, ampak kolikor sem razumela, obstajajo izjeme namreč za uh, nujne sklade uh, in za sklade po uh, nastopu nujne situacije. Tukaj gre sedaj za prenos na druge sklade. Nas zanima predvsem, kaj želi komisija doseči z to spremembo ali naj bi izhajali iz tega, da bomo v prihodnosti uh, imeli uh, veliko več uh, skrbniških skladov kot doslej. In uh, zanima nas tudi, kakšne bodo finančne posledice teh sprememb. Evropska komisija je v grobih obrisih uh, pokazala, kakšna, uh, kakšen naj bi bil razvoj pristojben uh, eh, za sklade, ki jih upravljajo prejemniki sredstev sami. Komisija pa bi morala podati tudi podatke, natančne podatke z vsotami uh, za eh, vse eh, sklade z eh, več delničarji oziroma z več donatorji, tako da bomo videli, kje je prišlo tudi do izgube sredstev. No, vse skupaj se mi je zdelo zelo zapleteno in premalo pregledno. In ukvarjala sem se tudi vprašanjem, zakaj je temu tako. če si ogledamo eh, predloge sprememb, lahko pridemo eh, zgolj do zaključka, da bo v prihodnosti svetovna banka igrala veliko večjo vlogo kot doslej. Kako se bodo na to odzvale eh, druge organizacije, ali bodo zahtevali isto in kakšne posledice kratkoročne in dolgoročne bo to imelo. Gospod Brok, hvala lepa, da ste prišli in beseda je vaša. Thank you very much, Chair. I will try to answer to your question. Eh, najlepša hvala, gospa predsednica. Odgovoril bi na vprašanje. Naj povem, da smo imeli eh, dogovor že od leta 2001 s Svetovno banko in eh, kot ste sami razložili, je bil to osnovni dokument, potem smo morali pa sprejeti še revizijsko klauzulo na ta dokument in je vsega, zadevala v bistvu vse eh, dejavnosti, ki so bile vezane na novo politiko Svetovne banke. Eh, želim eh, podariti, da je ta novi način vračila stroškov bistveno vplival na način poslovanja. In to se je potem progresivno izvajalo v vseh organizacijah, ki sodelujejo s Svetovno banko, eh, vključno z Evropsko unijo. To je vplivalo na številne naše politike. To je bil torej zunanji vpliv, neodvisen od nas. Eh, to je povzročilo tudi veliko bolj zapleten sistem prej smo imeli 5 odstotkov pošala eh, za prispevke, sedaj pa je zadeva veliko bolj zapletena, gre za najprej regresivne stroške, ki jih potem, kateri plačilo izvajajo tretje strani in ki dosegajo 5 do 12 odstotkov. Vse to pa se izračunava eh, na osnovi zneska, torej celotnega zneska sklada, ne gre samo za znesek, ki ga prispeva Evropska unija. Obstaja sicer pomembna pobuda, da bi se vsi skupaj pridružili še večjim skladom in tako prihranili pri operativnih stroških, ampak eh, kot ste sami rekli, 17 odstotkov je kar visok prispevek, eh, nanaša pa se zgolj na zaposlene v banki, ni pa to nekaj, kar bi vplivalo na druge storitvene pogodbe z banko. Torej, pri teh 17 odstotkih naj povem, da se nanaša zgolj na omejen del našega prispevka k banki. Lahko vam dam primer, sicer takoj. In to lahko vidite tudi v dokumentu, ki smo vam ga predali. Tu sta dve skrajnosti delovanja skladov in deleža, recimo na eni strani dveh odstotkov za stroške delovanja uslužbencev pri enem skladu, potem pa se teh 17 odstotkov, o katerih sem prej govoril, nanaša samo na te, ta dva odstotka. E, če na zadeve potem pogledamo postošeno, to globalno pomeni uh, e, stopno manj kot 5 odstotkov. Če pa pogledamo zdaj uh, drugo skrajnost, kjer ni nikakršnega izvajanja strani tretjih oseb, torej imamo samo stroške zaposlenih, tu je potem stopnja nekoliko višja. Kada gre za globalno programsko podporo, naprimer, gre za delež 22 odstotkov pri stroških globalnega prispevka za same stroške poslovanja, torej za osebje banke. Torej, to je 22 odstotkov, kar nam potem preračunano na globalno količino prenese 2,2 do 2,8 odstotka. Torej, treba zadeve pogledati sorazmerno in da gre za veliko razliko, če govorimo zgolj o stroških osebja, ki dejansko dela pri banki ali pa kada gre za storitve, ki jih izvajo tretje strani in Mislim, da je eh, to vse skupaj tudi vprašanje smotrnega finančnega poslovanja, zato se eh, vsakič, eh, ko potrebujemo neko analizo ali poročilo od Svetovne banke, jih vedno opozorimo, da se morajo tega lotevati v okviru dogovorjenega pri strategiji 2020 in da ne moremo bistveno presegati namenskih stroškov. E, in če se bo s tem nadaljevalo, bomo morali zadeve znova e, prediskutirati, tako kot smo že pred e, kakšnim mesecem in pol. Treba je omeniti tudi novo politiko in da moramo počakati na prvo leto in pol izvajanja tega novega dogovora, da vidimo, kakšen bo končni učinek. Pričali smo, da je novi sporazum potencijalno učinkovitejši in eh, tudi od eh, Svetovne banke vsakič zahtevamo, da deluje in tudi poroča na osnovi dogovorjenih kazalnikov, kar bomo tudi mi uporabili, ko bomo vam poročali o porabi sredstev. Lahko vam torej potrdim, da delujemo na načeljih eh, celovite preglednosti in to boste videli tudi pri našem naslednjem poročilu, ko boste lahko dobesedno preverili vse, kar vas zanima in ugotovili, da upoštevamo vsa pravila in eh, med vsega, eh, 22. in 26. maja bom tudi sam odšel službeno na Svetovno banko in upam, da se bom vrnil eh, z njihovo potrditvijo, eh, da delujemo vsi po istih pravilih in tudi, da bodo upoštevali ugotovitve revizij in tudi računskega sodišča in da se bo potrdilo, da se vsi ti skladi upravljajo učinkovito in brez nepotrebnih stroškov. Seveda se zavedamo, podobno kot je rekla komisija in kot pravi tudi ta odbor, da so zadeve postale veliko bolj zapletene, ampak mislim, da bomo s pogajanji še naprej dosegali, da bo vsak naslednji sporazum učinkovitejši kot prejšnji in da bomo s tem dosegali tudi boljše rezultate pri izvajanju naših politik. Seveda je to samo okvirno predstavitev in sem pripravljen na vaše vprašanje. Ja, najlepša hvala. Ja, jaz imam kar nekaj vprašanj. Že sedaj smo imeli posebna določila za eh, sklade za nujne zadeve. Zakaj so bile eh, sedaj te izjeme eh, izključene? Mogoče vse te spremembe ne bi bilo potrebne, kajti Svetovna banka bi lahko uporabila to klauzulo o izjemah. Potem pa kriteriji za sposobnost pridobitve financiranja. Rečeno je bilo, da eh, mora biti na voljo vedno dovolj sredstev za izpolnitev kriterijev eh, Evropske unije na tem področju. Torej, eh, potrebno je zagotoviti, da financiranje ne bo potekalo z sredstvi Evropske unije. In pa še tretje vprašanje. Koliko skrbniških skladov, eh, pravzaprav imamo v Evropski uniji, koliko jih ima Svetovna banka eh, v Evropski uniji, kajti s tem so povezani tudi cilji Evropa 2020. Jaz bi temu odboru predlagala, da eh, preprečimo to pot k skupinam teh skladov, Eh, kajti eh, mislim, da so skrbniški skladi dober način, da se znebiš sredstev, ampak komisija se je sedaj odrekla celotni eh, odgovornosti, sedaj je vsa odgovornost na plečih svetovne banke. Gre za decentralizacijo sredstev in jaz si tega nisem tako predstavljala. In uh, Mislim, eh, da gre tukaj za določene nevarne poteze, ki vodijo v nadaljno eksternalizacijo. Zanima me, eh, zakaj eh, potem potrebujemo 5000 zaposlenih v Devku, če eh, komisija pravzaprav ne bo eh, odgovorna več za nič. Eh, komisija eh, je namreč zagotovila, da ne bo imela nobene odgovornosti v primeru, da se kaj zgodi. Hvala lepa, predsednica. Mislim, da smo posredovali tudi celoten seznam skrbniških skladov, ki trenutno obstajajo. Sedem takšnih je, za katere skrbi naša banka. Ta seznam so vam poslali skupaj z ostalo dokumentacijo. Je pa to tudi del programskih skrbniških skladov. Skratka, celoten seznam teh skladov imate na voljo. Glede vaše pripombe, nikakor ni enostavno za komisijo, da se kar tako znebi denarja. Ko vidimo, kakšen je prispevek skrbniškemu skladu, ki ga vodi Svetovna banka, ugotavljamo, da je to res najboljši primer, kako ta sredstvo učinkovito porabljati, ker sklad vodimo mi. Sklad za Afganistan je eden od največjih skrbniških skladov. Ogromno ljudi je zaradi tega sklada dobilo dostop do elektrike. Otroci so šli lahko v šolo, imajo dostop do zdravstvenih storitev. V te namene se je uporabljal ta skrbniški sklad. Se pravi, tega denarja ne razdelimo kar tako brez tega, da bi spremljali, kaj se s tem denarjem dogaja. Redno poročamo o teh dejavnostih tudi v postopku razrešnice. Preverite učinkovitost porabe sredstev. Komisija je torej neposredno odgovorna tudi za uporabo teh sredstev. Zato smo zelo skrbno pripravili okvirni sporazum. Leta vsebuje jasna navodila, kako lahko OLAF, računsko sodišče, vi dostopate do vseh teh podatkov in preverjate, da se sredstva pravilno porabljajo, da ne prihaja do zlorabe sredstev. Glede konteksta, prej ste spraševali, ali imamo možnost, da se odzovemo in da financiramo zgolj tisto, kar želimo iz teh skrbniških skladov, da ne bomo financirali česa, kar ni usklajeno z našimi interesi. Dva elementa sta pomembna. Imenujemo en pristop notional approach, se pravi, da ob koncu procesa lahko pokažemo, da so bila zgolj upravičena sredstva uporabljena za dosego upravičenih ciljev. Skratka, to dvoje je usklajeno. Financiramo izključno tisto, kar je v našem interesu. Če v okviru razvojnega sodelovanja ne želimo več sodelovati s svojimi sredstvi, lahko v vsakem trenutku odstopimo, kar pomeni, da lahko v vsakem trenutku prekinemo pogodbo in poskrbimo za to, da se niti en evropski evro ne bo porabil za financiranje ciljev in ukrepov, ki niso skladni z našimi cilji. Glede nujnih skladov in nenujnih skladov imamo novo določbo v tem sporazumu. Ubrali smo nov pristop, ki je naklonjen temu, da tudi komisija sodeluje pri več donatorskih skrbniških skladih. Kot veste, je to najbolj učinkovit način, kako lahko financiramo največje krize na svetu, ko sredstva Evropske unije in druga donatorska sredstva porabimo na čim bolj učinkovit način, kot smo to storili v Afganistanu. Na koncu še povezava z Evropskimi skrbniškimi skladi. Veste, da imamo zelo stroga pravila, ko gre za vzpostavitev Evropskih skrbniških skladov. V finančni uredbi so postavljene določene omejitve mi moramo biti zmožni prispevati tudi k skrbniškim skladom, ki jih vodijo druge institucije, zlasti, če so skladi upravljeni na učinkovit način. Opravili smo tudi analizo, ki je pokazala, da je Svetovna banka najbolj učinkovit partner pri izvajanju evropskih sredstev. Vsaj do sedaj je to veljalo. Tako da z vidika stroškovne učinkovitosti smo zagotovo najbolj uspešni. Ich wollte noch zurückkommen auf zwei Fragen, die ich schon gestellt habe. Želela sem se vrniti k dvema vprašanjema, eh, ki sem jo že zastavila, pa na njo niste odgovorili. 17 eh, eh, odstotkov za sklad, ki ga upravlja Svetovna banka. Ali gre tukaj zgolj za zaposlene, ki se ukvarjajo z določenim projektom ali. Eh, je določen delež namenjen tudi eh, višjemu menedžmentu in eh, kakšne so potem posledice za eh, druge donatorje in zakaj je bilo tako težko dobiti dostop do dokumentov. Ja, in mogoče še tole. O tem se je pogajala podpredsednica, zanima me, kolikšen je njen delež pri tem sporozumu. No translation? Ni bilo prevoda. A ja, alo. Um, sorry for the time. Se opravičujem. Preslišal sem zadnji del vašega vprašanja. 17 odstotkov pokriva zgolj osebi oziroma zaposlene, ki delajo na projektu. V prilogi o prostem trgu opredelimo tudi, kdo je upravičen do finančnih sredstev. Tam piše, da zgolj tisti, ki delajo na projektih, lahko koristijo ta sredstva. Podpredsednica Georgijeva je sodelovala v teh pogajanjih. Sporazum je bil podpisan leta 2014. Sporazum vsebuje tudi določbo o pregledu, ki velja za vse donatorje s katerimi Svetovna banka sodeluje, predvsem zaradi nove politike skupne izterjave, class recovery, ki jo je Svetovna banka sprejela leta 2015. Nikoli nismo prejeli kakršnih koli navodil strani kabineta oziroma strani podpredsednice. O teh zadevah smo se pogajali izključno z generalnim direktorjem za proračun s pomočjo GDDFKO pri čemer smo seveda upoštevali tudi usmeritve, ki jih je podal generalni direktor. Tako da je isto povedala, kot veste, že podpredsednica, sam lahko te trditve zgolj potrdim. Situacija je bila pač neizogibna, zato ker je skladna z novo politiko skupinske terjave, ki jo vodi Svetovna banka. Uh, Kar zadeva ostale donatorje, to pa je vprašanje, ki ga raje zastavite svetovni banki, ko se boste z njimi srečali. Teh informacij o ostalih donatorjih in o tem, kako ravnamo z ostalimi donatorji, ne posredujejo vsakič, ko se ukvarjajo z donatorji, uporabljajo isto politiko. Mislim pa, da zaenkrat nimamo na voljo specifičnih informacij, v zvezi s tem, kako naprimer ZDA obravnavajo posamezne donatorje. Oh, A ja, vi ste mislili primerjava z ostalimi mednarodnimi organizacijami ali kaj? They, they Tudi za njih bi bila ta informacija zanimiva. Mm, Seveda, kot veste, uporabljamo sedemodstotni prak pri vseh partnerjih, to je opredeljeno tudi v finančni uredbi. Za Združene narode in ostale akterje prav uporabljamo to mejo sedmih odstotkov. Ampak naj še enkrat podarim, v veliki večini primerov banka zaradi načina zbiranja sredstev v skrbniške sklade naslavlja predvsem gospodarstvo obsega, ki so večja od posameznih institucij. Združeni narodi pa so seveda aktivno prisotni tudi v manjših državah, v šipkejših gospodarstvih in v teh primerjih se običajno stroški povečajo v primerjavi s skrbniškimi skladi, ki jih vodimo iz Washingtona. Se pravi, gre za nekoliko drugačen pristop. V tem drugem segmentu smo uspeli znižati stroške skrbniških skladov, ki jih vodi Svetovna banka, ker je pač tak način delovanja veliko manj drag, kot je, da vzpostavimo naprimer regionalne urade Združenih narodov drugot po svetu. Za te primere uporabljamo drugačen sistem. Ja, ja, ja, ja hvala lepa. Eh, mi smo odbor, ki se ukvarja s preteklostjo, zato bi bilo dobro, če bi nam lahko podali pregled teh skladov, vsote in tako naprej. E, tako da bi si potem lahko sami izračunali e, stroške in da bi lahko sami ugotovili, kje je bilo izplačenih preveč sredstev. In vprašala sem še, zakaj so ti sporazumi tako zelo tajni. Odločitev Evropske komisije do danes ni javno dostopna. Zakaj? Na to vprašanje smo že odgovorili. Komisija je sprejela odločitev v letu 2016. Ta dokument je na voljo od prvega dneva podpisa, tako kot vsak drug javni dokument komisije, tudi ta dokument na voljo. Mi nikakor nismo želeli skriti tega sporazuma, sploh ker je bila podana tudi izjava za tisk ob podpisu izjavo sta podali komisija in svetovna banka. Zadeve sem preveril in kolikor vem, je ta dokument v javnem registru dokumentov, odkar je bil dokument oziroma nova odločba pač sprejeta. Ne, to ne drži, verjemite mi. Resnično sem se potrudila, da najdem ta dokument, pa ga nisem uspela najti in sem res izjemno skrbno iskala. Lahko prosim pošljete vsaj povezavo na dokument? Ja. S tem eh, ne, kolega Celer. Ja, no, nismo posem zadovoljni s tem, kar smo slišali. Svetovna banka naj bi bila tista, ki najučinkovitejše izvaja razvojne projekte. Eh, no, Glede tega obstajajo tudi drugačna mnenja, ki to postavljajo pod vprašaj. In če si ogledamo strukturo Svetovne banke, potem lahko vidimo, da eh, Evropska komisija ni članica in tudi eh, nima volilne pravice v eh, tej inštituciji. Torej, tam odločajo drugi. Zato mislim, da če prispevamo tako zelo veliko sredstev za razvojno sodelovanje in s tem uh, tako močno podpiramo to uh, inštitucijo, da si potem zaslužimo tudi več preglednosti. Uh, Natančno želimo vedeti, koliko sredstev je bilo potrošenih, zakaj in če gre tukaj za povezavo sredstev z različne skrbniške sklade, potem gre tukaj prej. Eh, za dimno zaveso in nam bi bilo ljubše, če bi imeli konkretne informacije. Ja, jaz tudi mislim, da bomo še eh, vrtali naprej. Eh, mogoče bi lahko eh, v eh, odgovor na vprašanje gospoda Celerja povedali, eh, kako nameravate v prihodnosti sodelovati s Svetovno banko glede skrbniških skladov in drugih skladov. Hvala lepa. Yes, I've been careful to mention. priznavamo, da pri nekaterih razvojnih projektih sodelujemo tudi z Združenimi narodi in ostalimi multilateralnimi organizacijami. Kar nekaj donatorjev sem prej že omenil. Ampak kar zadeva projekte, pri katerih Svetovna banka sodeluje, naj povem, da se nam zdi, da Svetovna banka tam odlično deluje in tudi spoštuje naša pravila. Vzpostavili smo novo platformo, kjer najdete tudi uh, informacije v zvezi s tem, kakšen učinek so imeli donatorji. Stalno delamo na tem, da ponujamo relevantne informacije, da so poročila pregledna, da zagotovimo torej najboljši stroškovno učinkovit pristop. Naj pa še enkrat povdarim, da se ne pretvarjamo, da je Svetovna banka edini partner pri razvojnem sodelovanju. Delujemo tudi preko agencij Združenih narodov in agencij držav članic. In vedno uporabljamo isti okvir za izterjavo, se pravi, spoštovati je treba zahteve finančne uredbe, kar je logično. Ne moremo zunanjim akterjem dati v izvajanje nečesa, kar nas bo draže stalo, kot če bi to izvajali sami. To je pač osnovna logika. And, and, and the... Še naprej bomo izvajali program, ki je skladen s prednostnimi nalogami GDDF, GDNIR. Skušali bomo pokriti različne regije, kjer deluje Svetovna banka in kjer delujejo tudi druge mednarodne organizacije. Nadaljevali bomo tudi s tem pomembnim delom, ki smo ga začrtali, kjer ima tudi Svetovna banka svoje strokovno znanje in izkušnje. Gre predvsem eh, tudi za tista področja, ki so pomembna za Evropsko strategijo EU 2020. Tam smo več manjših študij vključili v program istega skrbniškega sklada, zato da bi bili bolj učinkoviti. Mislim, da se sodelovanje s Svetovno banko v prihodnje ne bo bistveno spremenilo, proračun bo smerjen na rezultate in bo tudi pregleden. Hvala. Ja, dank. ja najlepša hvala. To temo bomo z zanimanjem spremljali še naprej. Hvala lepa za informacije in za pripravljenost, da se udeležite naše seje. Hvala lepa, s tem smo zaključili s današnjo sejo vsem tudi tolmačem eh, želim eh, prijetne velikonočne praznike in upam, da eh, se bomo potem po velikonočnih praznikih videli pri majhnem obisku delegacije na Polskem in potem seveda na sejah odbora. S tem je se zaključeno.